Naslednje obvestilo, gospa Pascal Gruni me je pisno obvestila o preteku njenega mandata kot eh, poslanke v Evropskem parlamentu, kot posledice njene izvolitve v francoski nacionalni parlament. Eh, parlament jemlje to informacijo na znanje in v skladu z členom 7 drugim stavkom eh, akta o izvolitvi članov Evropskega eh, parlamenta in na podlagi člena 4 prvi odstavek in člena 4 odstavka razglašamo, da je njen sedež prost 14. decembrom 2010. In še tretje obvestilo od eh, skupine ALDE sem sprejel vlogo za imenovanje gospoda Johannesa Cornelisa van Bal.